Dobro jutro vsem, pozdravljeni v Evropskem parlamentu. To je dom demokracije, to je edina izvoljena institucija. Edina evropska institucija, ki jo volijo evropski državljani. Prisrčno dobrodošli. Vsak poslanec, vsaka poslanka predstavljate svoje državljane. Lep pozdrav vsem. Novim poslankam in poslancem želim veliko uspešnega dela na začetku mandata, tudi tistim, ki se vračate v tem mandatu, želim veliko uspeha. Lep pozdrav vsem. Skladno s poslovnikom iz leta 76, odkudar izhaja tudi to pravilo, 154, 2 poslovnika parlamenta. Zdaj odpiram prvo zasedanje Evropskega parlamenta po volitvah, ki so potekale. Zdaj bomo prisluhnili evropski himni. Anais Joc je pevka, z nami je tudi kvartet. Prosim vse, da zdaj ostanete. alzarsi in piedi è una questione di rispetto. To, da ostanete, je izraz spoštovanja. Tudi, ko se posluša himne drugih držav, se ostane, tako da, če sedite s tem, izražate nespoštovanje do parlamenta. Skladno s členom štirinajst dva poslovnika parlamenta bo začasno funkcijo predsednika opravljal doajen in v tem času ne morejo potekati kakršnekoli vsebinske razprave niti ne preverjanja pooblastil danes predsedujem temu zasedanju, kajti poslovnik predvideva, da prejšnji predsednik parlamenta, če je na novo izvoljen, začasno predseduje zasedanjem. Vsi uradni dokumenti, ki predstavljajo osnovo za izvolitev poslank in poslancev, bodo posredovani pristojnemu organu, ki bo tudi preveril vsa pooblastila. To je skladno s členom 206 poslovnika, torej dokumenti bodo poslani pristojnemu odboru. Skladno s členom 3.2 pa velja, da dokler nismo preverili vseh povlastil poslank in poslancev, dokler nismo preverili morebitnih ugovorov, ima poslanka in ima poslanec vse funkcije v parlamentu skladno z pisno izjavo, ki so jih podpisali v zvezi z tem, da ne obstaja kakršen koli konflikt interesov. Če kdorkoli opravlja kakršno koli funkcijo, ki je neskladna s funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu, kot to predeljuje dokument iz 20. septembra leta 76 v svojem sedmem členu, velja, da ta poslanec oziroma poslanka ne morata opravljati svojega dela. 29 poslancev še vedno ni podpisalo izjave o tem, da ne obstaja nov skrižje interesov in tisti, ki tega še niste podpisali, prosim, da zapustite dvorano. Če do jutri ne boste podpisali tega dokumenta, da ne obstaja konflikt interesov, ne boste mogli jutri glasovati. Jutri zjutraj nas čaka volit, izvolitev Evropskega parlamenta predsednik Evropskega parlamenta skladno z našim poslovnikom. Skladno s členom 15, prvim odstavkom, velja, da morajo biti kandidature za mesto predsednika parlamenta vložene skladno z soglasjem kandidatov. Te kandidature lahko vloži politična skupina ali pa vsaj 38 poslancev. Rok za vložitev kandidatur se izteče danes in sicer ob 22. uri. Zdaj pa bomo izvolili osem poslank in poslancev, ki bodo šteli glasovnice. Želi kdo postopkovno vprašanje? Imate vprašanje v zvezi z glasovanjem oziroma z volitvami? Danes lahko govorimo samo o izvolitvi predsednika parlamenta v ničemer drugem kar zadeva poslovnik parlamenta in tudi vprašanje akreditacij. Rad bi čestitev vsem poslankam in poslancem, ki so bili danes izvoljeni, ampak nažalost nekateri poslanci nimajo danes dostopa do parlamenta. Trije predstavniki katalonskega ljudstva nimajo pravice, da vstopijo v parlament. Parlament se mora postaviti za demokracijo, podpreti mora človekove pravice. Če v tem parlamentu ne spoštujemo volilne pravice kataloncev, potem bomo spodkopali verodostojnost parlamenta. Zato prosim, gospod predsednik, da danes podate izjavo v imenu izvoljenih poslancev v to institucijo. S tem boste tudi okrepili vrednoti, kot sta demokracija in človekove pravice posod po Evropi. Hvala. Procediamo. Nadaljujemo in sicer bomo zdaj izžrebali osem poslank in poslancev, ki bodo šteli glasove. Jan Olbricht. Jan Olbricht, boste opravljali funkcijo števca glasov? Peter Jar. Peter Jar, tudi vi sprejemate enako funkcijo? Erik Overgaard Nielsen, tudi vas sprašujem enako. Kolega Jerži Buzek, se tudi vi strinjate? Tudi nekdani predsednik parlamenta bo torej štev glasove. Veliko izkušenj ima, pravi strokovnjak. Bernard Gueta, tudi vas sprašujem, ali sprejmete funkcijo števca glasov? Je prisoten v dvorani, kolega? Je.

No, gospodična, šteli boste glasove, saj niste zdaj navijačica pri športni ekipi. Kolegica Barbara Taler, tudi vas sprašujem, če sprejmete funkcijo. Je v dvorani? Je prezente, onorevole? Je kolegica prisotna v dvorani? Ne, je ni. A, ok, ok, ok. Dobro, zdaj vas vidim.

Izvolili smo naslednje kolegice in kolege. Olbricht, Perlurna Abi, kolega Jar za CD, Overgard za EG skrinjico, kolega Buzek za skrinjico od HDK, kolega Gueta,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 Philips za skrinjico U do Z. Sedaj pa vabimo vse kolegice in kolege, ki sem jih ravno kar naštel, da se nam pridružijo za predsedniškim pultom. Volitve predsednika pa se začenjajo jutri ob 9. zjutraj, s tem pa zasedanje do takrat prekinjam.